82. Kjusala votacija. Konec glasovanja. Zapisali si bomo tudi glasovanje gospoda Silvestrisa sprejeta. A, zdaj vam glasovalna naprava deluje odlično. 84. Olejniček, kdo je za? Dvignite roke, prosim. Proti. Vzdržanje zavrnjeno. 83 za. Proti vzdržani. Bomo preverili. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 83 gospoda Jara. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Aha. Izenačen rezultat. Torej zavrnjeno. 85. Dvignite rake. Kdo je za? 85. Alward. Proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 86. Sikerski, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 87. Ferreira za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 88. Ferreira za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 89. Nikolesko, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro, preverimo. Predlog spremembe 89. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 90. Prosim, dvignite roke. Hojzling. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 91. Gabriel za. Proti? Vzdržani? Rekel bi, da je to sprejeto. 92. Ferreira za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 93. Gabriel za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 94. Ferreira za. Proti? proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 Ferreira za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 96 Arward za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 97 Silvestris za, proti, vzdržani, sprejeto. Osemindevetdeset jarkdo za, proti vzdržani sprejeto. 99, dančila za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 101, sikerski poročevalec za, proti, vzdržanje sprejeto. 102, za, proti, vzdržanje sprejeto. 100, ljubčeva za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Predlog smem 103, Ferreira za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Zdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 104. Dorfman za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 105. Nikolesko za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 106. Sikerski za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 107. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 108. Nikolesko za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 109, Sarbu, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 110, Ferreira, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 111, Ferreira, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 112, ja, za, proti, vzdržani, preverimo. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 112 Petra Jara. Glasujemo. Votacione chiusa. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 113. Dvignite roke, prosim. Baraču, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 114. Alveč za. Proti vzdržani. Rezultat ni jasen, torej bomo to preverili še elektronsko. Predlog spremembe 114. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 114 je sprejet z veliko večino. 115 z dvigom roke, Ferreira gre za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 116. Dančila za, proti, vzdržani. Rekel bi, da je to sprejeto. 118. Jar za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 117. Dorfman za, proti, vzdržani. Sprejeto. 119. Sikerski ne, ne, ta je bil umaknjen. 119 in 120 sta brezpredmetna, zato glasujemo o predlogu spremembe 121. Lijarik, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Gremo na uvodne izjave. Dragi kolegi, hitro. Štiri. Award, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet, Garcia Perez, za proti vzdržani sprejeto. Šest. Predlog spremembe šest. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe sedem za. Proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe osem za. Proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe deset za. Proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno. Predlog spremembe 11. Ljubčeva. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9. Baraču za. Proti. Vzdržani. Rekel bi, da je to sprejeto. Njuzi, me nadzoruješ, ja? Predlog spremembe 12. Vojčehovski za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 13 jegle za, proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 14 baraču za, proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 15 lijarik za, proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 16 vojčehovski za, proti vzdržani sprejeto bi rekel sedemnajst award, ne? Ne, moramo vseeno glasovati, predlog spremembe sedemnajst, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Osemnajst. Dorfman, kdo je za, proti, vzdržani, rekel bi, da je bilo to sprejeto. Ne, bomo preverili. Predlog spremembe 18. Elektronsko glasovanje. Votacione elettronica chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo z dvigom roke. 20. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. Predlog spremembe 19. Sarbo za. Proti. Ne. O no, tem ni potrebno glasovati. Potem pa 21. Ljarik. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 22. Za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 23. Za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne. Ne, sprejeto. Se upravičujem. 25. Ferreira za. Proti, vzdržani, sprejeto. 24 Awards proti vzdržani sprejeto. 26 jar za proti vzdržani sprejeto. 27 naj je brezpredmeten, 29. 29 Ferreira za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 28 Sikerski za proti vzdržani sprejeto. 31 za, proti vzdržani zavrnjeno. 30 za, proti vzdržani sprejeto. 32 Alveš za, proti vzdržani sprejeto. 33 Dorfman za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 34 Sarbo za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 36 rodo za proti vzdržanje. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 36 gospe Rodost. Glasujemo. Konec glasovanja. Z veliko večino zavrnjeno. Predlog spremembe 35. I word. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 37 Ferreira za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 Baraču za, proti, vzdržani, rekel bi, da je sprejeto. To je predlog spremembe eh, kolegice skupine socialistov in demokratov in kolegi iz te skupine so glasovali proti. Torej moram dobro veriti. 38. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ja. Konec glasovanja. Sprejeto. No, tukaj gre za politične igrice 41, 39 eh, za, proti vzdržani, zavrnjeno. 42 Ferreira za, proti vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 45 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 47 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Nadaljujemo z dvigom roke, predlog sprem je 46 dan, če lahko je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 49 dan, če lahko je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 50 Peter Jar za, proti vzdržani, sprejeto. 51 Vojčehovski za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 Carbo za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 Lirik za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 Ferreira za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 Gabriel za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. In sedaj, dragi kolegi, bomo glasovali še o tako spremenjenem osnutku resolucije. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. In eh, to smo sprejeli 22 za, 2 proti, 4 vzdržani. Čestitke našemu podpredsedniku, gospodu Sikerskemu. Konec glasovanja. Come dicevamo all'inizio, il punto... Kot sem dejal že na začetku, smo točko 5 kolegice Brite eh, Reimers eh, predstavili na januarsko sejo in zato prehajamo k šesti točki dnevnega reda. Torej, kolegi, šesta točka je zelo, zelo pomembna. Te točka gre za ukrepe za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah. Razpravljali bomo o predlogu nove evropske politike eh, za informiranje in promocijo kmetijskih proizvodov če želi Evropska unija tekmovati z združenimi državami eh, pri izvozu in uvozu kmetijskih proizvodov, potem eh, mora še veliko storiti na področju promocije. Na tem področju namreč precej zaostajamo. V Strasburgu smo pretekli teden eh, slišali predstavitev tega dosjeja z strani komisarja, imeli smo tudi prvo izmenjavo mnen. Danes pa bomo nadaljevali z uh, eh, to izmenjavo in zato kar takoj predajam besedo naši poročevalki Ester Heranskarsija. Ester, beseda je tvoja, potem pa bomo nadaljevali z razpravo. Gracias, señor presidente. Najlepša hvala, predsednik. Mislim, da bi lahko začeli z razpravo, glede na to, da imamo danes nekoliko več časa, kot smo ga imeli na voljo v ponedeljek. Komisarja Čulosa smo poprašali po tem predlogu, ki naj bi izboljšal stanje evropskih proizvodov na trgu. To je eden izmed ciljev, ki mu sledi naš odbor v času mandata, ki ga kateremu ga koncu se sedaj pri, pri, bližujemo. Ko gre za stanje evropskih proizvodov, želimo zagotoviti boljše stanje, boljšo situacijo za naše proizvode na trgu. Proizvajalci iz Evropske unije se soočajo s težavami, če dalje večjimi izzivi, ko tekmujejo z proizvodi na svetovnih trgih. Zaradi tega se komisija tega zaveda, posluh, prisluhnila je tudi našim zahtevam in pobudam. Komisija je torej pripravila predlog, ki ga je pripravljala že več let. Menim, da bi bil predlog za ukrepe za informiranje in promocijo primeren, sploh v luči upada cen. Poleg tega ne pozabimo, naprimer, na izbruh uh, okužbe z E. coli, In uh, v tem pogledu je promocija um, pro proizvodov instrument, ki bi ga lahko uporabili veliko bolj fleksibilno, kot smo ga naprimer v preteklih letih. Obžalujemo lahko, da v preteklih letih v skupni kmetijski politiki nismo imeli to vrstne promocije proizvodov. Ta predlog eh, bi sicer lahko nekoliko izboljšali, vendar je bil predlog dobro sprejet strani samih zadevnih sektorjev. To so pokazale prve izmenjave, ki smo jih imeli s predstavniki sektorjev. Komisija se je torej odločila, da bo spodbujala ukrepe za informiranje in promocijo. Gre za ukrepe, ki jim zaenkrat nismo namenjali veliko pozornosti. Sedaj se predlaga tudi zvišanje sredstev za takšne ukrepe. Na mesto 61 milijonov za leto 2013 se zdaj predvideva 200 milijonov evrov v letu 2020. Tako da gre za res korenito povešanje sredstev v primerjavi s trenutnimi ravnmi. Komisija želi torej izpostaviti promocijo samih registriranih eh, znamk, kot tudi geografskih, geografskih označb, ki so urejene s trenutno verjavnimi uredbami. Prav tako gre za spodbojanje osveščenja zaščitenih označb, ki predstavljajo izmed, enega izmed glavnih ukrepov v tem sektorju vendar pa, glede na to, da ta ukrep ni bil deležen potrebne podpore, nismo popolnoma izkoristili potencijala in napredka samega sektorja. Omenjanje specifičnih znamk bi lahko sicer bilo nekoliko problematično, vendar če nekoliko natančneje razmisli o tem, če si torej pogledamo proizvajalce samih proizvodov, bi lahko celoten sektor imel koristi od takšne pobude. Znane oziroma registrirane znamke namreč eh, lahko torej spodbudijo prepoznavanje celotnih proizvodov Evropske unije na trgu. Tako da ta predlog predstavlja korak naprej. Morda pa bi nam komisija danes lahko obrazložila, kako namena, namerava vzpostaviti večjo pro, prepoznavnost geografskih označb po samih eh, ukrepih za promocijo. To bi bilo dobro storiti, zato da bi lahko mm, temu prisluhnili tudi kolegi iz posameznih sektorjev. Seveda, se bo treba ukvarjati tudi s konkurenčno, politiko konkurenčnosti, morda sicer na nekoliko drugačen način. Treba bo storiti veliko več, kajti sedaj odpiramo naprimer trgovinske razprave o sporazumih eh, z ZDA, s Kanado in z Merkosurjem. jasna slika in dobra prezentnost evropskih proizvodov na teh uh, trgih bi bila zelo dobra za celoten agroživilski sektor Evropske unije. Torej, spodbujanje kmetijskih eh, proizvodov je zelo pomembno. Potrošnike je treba obvestiti o značilnostih evropskih proizvodov. To pomeni, da razločujemo takšne proizvode od eh, proizvodov iz tretjih držav. Sicer ne moramo vzpostaviti preferenčne ureditve, lahko pa obveščimo potrošnika o tem, kaj naši potrošniki oziroma kaj naši proizvajalci počnejo in kakšne so posledice za samega potrošnika. Tako bi lahko spodbudili tudi konkurenčnost evropske proizvodnje. Torej, da so ljudje osveščeni o tem, kakšni so napori, ko gre za zagotavljanje varstva mm, proizvodov in varovanja okolja. Torej, eden izmed večjih eh, korakov naprej v tem predlogu so torej programi, ki so usmerjeni v več držav. Menimo, da bi upravljanje strani Evropske komisije lahko predstavljalo izboljšavo trenutnih postopkov. Gre za pobude, ki so bile izpostavljene oziroma oblikovane v posameznih državah članicah že v preteklosti, vendar so naletele na težave. Gre za torej namenjanje večjega odstotka sredstev ukrepov na zunanjem trgu. Gre za približno 60 odstotkov sredstev vendar pa lahko pride zaradi tega do zmanjšanja sredstev za ukrepe na notranjem trgu. Konec koncev pa mm, se večino življskih proizvodov uporabi na notranjem trgu, tako da se to zvišanje na 70 odstotkov za ukrepe za zunanji trg, eh, da je to treba še enkrat eh, pretehtati. Obenem pa menem, menim, da usmerjenost v trge tretjih držav predstavlja največji potencial za rast našega sektorja. Ne smemo pa zanemariti notranjega trga. Ta je tisti, ki trenutno ponuja kruh našim kmetovalcem in proizvajalcem. Zaradi tega je ta uredba ustrezno umeščena v uredbo o skupni kmetijski politiki. Mislim, da ne bi mogli shajati brez sektorja, kot je ta, ki je vodila na področju trženja kmetijskih proizvodov. Seveda se, se trenutno predvideva samo promocija generičnih naved proizvodov. Torej, v tem predlogu gre samo za spodbujanje proizvodov, ki so bili namenjeni izključno generični prezentaciji proizvodov, ko je šlo naprimer za vina. Mislim, da bi komisija lahko to še enkrat preučila, glede na to, da je sektor eh, dejal, da ko gre za multiprograme, se vina skoraj da pred takšnih programov ne predstavlja, zaradi tega, ker se države članice med seboj ne usklajujejo in ne združujejo sredstev. Tako da bi bilo dobro razrešiti ta problem. Morda bi lahko komisija podala predlog v to smer. Poleg tega predlog odpravlja stopno sofinanciranja na nacionalni ravni, ko gre za ukrepe informiranja in promocijo. To je zbudilo pomisleke samega sektorja, kajti se naj bo to zahtevalo više prispevke z njihove strani. Tako da bi rada kolege in komisijo poprašala, kakšna je njihove mene grede samega ukrepa. Mal ni ta ukrep torej bolj uprit tistih proizvajalcev, ki imajo že tako boljša sredstva in dosegajo boljše tržne rezultate. Tako da bi lahko torej um, povečali število um, ukrepov sofinanciranja, zato da ne bi prišlo do neenake situacije med posameznimi proizvajalci, da ne bi torej med njimi razločevali glede na to, koliko sredstev imajo na voljo. Glede na situacijo v kmetijstvu me zanima, kako želi komisija izboljšati zmogljivost odzivanja tega sektorja, tako da bo lahko deloval hitreje in učinkoviteje. Gre namreč za krizne čase in ugotovili smo, da komisija očitno nima sredstev za to, da bi se učinkovito in hitro odzvala ter razrešila težave, ki se pojavijo v tem sektorju. Če si pogledamo prvo prilogo pogodbe, gre za širitev eh, proizvodov, ki so upravičeni do pomoči v okviru evropske scheme kakovosti. Zanima me, kakšno je mnenje kolegov. Je vaše mnenje, da bi lahko seznam še nadalje razširili? Torej, če bi seznam upravičenih prizvodov lahko razširili. Potem, kar se tiče omembe tega, da bi lahko izvedbena agencija upravljala skupne programe. Glede tega menim, da sicer nismo proti, ampak lahko bi razmislili o uporabi sredstev zmogljivosti že obstoječih izvajalskih agencij. Menim, da je treba najti sinergije in združiti moči v okviru organov, ki so že vzpostavljeni v okviru Evropske unije. Komisija bi lahko poleg tega pojasnila, kakšno bo financir financiranje za ta konkreten ukrep. Kako bo financiranje konkretno potekalo? Bo na voljo financiranje na interni ravni, zato da bi pokrili tako čez stroške trenutno vzpostavljenih agencij. Poleg tega, ali komisija predvizeva izbirni postopek za same programe. Če si pogledamo, Mm, sam postopek izbora je ta nekoliko preobsežen, da bi ga izvajali samo nacionalni organi. Konec konca bo komisija tista, ki bo upravljala skupne programe, tako da ne pozabimo tudi na, same, na vlogo samih držav članic, ki pa bodo na to dejansko izvajale predlagane programe. Komisija poleg tega predlaga, da se sprejme večletni program, kar je treba pozdraviti, glede na to, da je treba zagotoviti jasno vizijo za same ukrepe za informiranje in promocijo. Treba je torej pozdraviti predlog komisije, ki predvideva tudi vzpostavitev evropskega grafičnega znaka, ki bo jasno označevalo evropske proizvode. Naj vas spomnim, kolegi, da smo že delali na grafičnih znakih in na sloganih za evropske proizvode v preteklosti. In to res zahteva združitev naporov. Treba je oceniti tisto, kar je že na voljo in vzpostaviti informacije, prek katerih bomo lahko zadeve še približali samemu potrošniku. In na koncu naj podarim, da je ta predlog zelo pozitiven, ki ga sicer lahko še dodatno izboljšamo. Odbor bo lahko pred svojih eh, prispevkov eh, izboljšal eh, sam predlog, tako da se veselim pripomp kolegov. Hvala. Dobro, najlepša hvala. Gospa Heranc Garcia, nekaj kolegov se je prijavilo k besedi, zato bomo kar takoj začeli z razpravo. Prvi na vrsti je Jim, Jim Nicholson. Beseda je tvoja. Uh, najlepša hvala, predsednik. Najlepša hvala tudi poročevalki za poročilo. Povečanje sredstev na tem področju je treba še kako pozdraviti. Po mojem mnenju bi se morali osredotočiti na promocijo na tujih trgih in ne na interno pr promocijo, kajti tam vidim rast, tam bomo ustvarili dolgoročno gledano največje dobičke. Mislim, da je to tisto področje, na katerega bi se morali osredotočiti. Torej, mednarodnega trga ne bi smeli prepustiti drugim. Treba bi bilo torej promovirati proizvode, ki jih proizvojamo v Evropski uniji. Kar se tiče sofinanciranja, sam pozdravljam. Um, prekinitev takšnega ukrepa, kajti menim, da je prišlo do prevelike poenostavitve, ko gre za zagotavljanje dodatnih sredstev za uporabo na, nas, na določenih področjih. Velike, veliko število schem, ki niso bile sofinancirale, niso bile usre, uspešne zaradi delovanja posrednikov in zaradi tega na dolgi rok niso zaživele sedaj imamo torej priložnost tudi za male proizvajalce in na nje se je treba, po mojem mnenju, sredotočiti. Treba je zagotov, zagotoviti, da bodo tudi manjše zadruge imele dostop do dobrih načinov promocije. Prek nacionalnih programov bi torej lahko imele večji dostop eh, do skladov za promocijo. Vesel sem, ko je komisija dejala prejšnji teden, da ne predvideva nujno vzpostavitve agencije za takšno promocijo. Vesel sem, da ne ustavljamo. Vzpostavljamo dodatne agencije za to, glede na to, da imamo na voljo že številne organe v okviru Evropske unije. Tako da pozdravljam to starišče komisije. Poleg tega pozdravljam dejstvo, da naj bi se na seznam unesli tudi predelani izdelki. Mislim, da je to dobra priložnost za lokalne proizvajalce in bo pozitivno ukrepala na njihove dobičke na dolgi rok. Treba pa je biti previden, treba je zagotoviti, da bo ukrep res učinkovit. Vsakič, ko uvajamo nov program, nove ukrepe, se vedno pojavljajo tveganja. Lahko se zgodi, da bo denar tako razpršen, da bo na koncu popolnoma neučinkovito. Želel bi si, da bi bili ukrepi veliko bolj usmerjeni in učinkoviti. Se upravičujem, ravno mi točijo čaj. Torej, zagotovo sem prepričan, da je bilo govora tudi o širokem pristopu v okviru Evropske unije. Govore je bilo o proizvodih narejeni v Evropski uniji. Šlo je za govora o znamki Made in Europe. Ampak kaj pa to pomeni? Če si pogledamo svetovni trg, mednarodni trg, lahko na njega seveda umestite evropski proizvod, ampak če pogledamo na to stališča nacionalnih trgov, pa menim, da bi bilo to na škodo obstoječih eh, lokalnih znamk. Če si pogledamo kakovost eh, in raznolikost proizvodov v Evropski uniji, ki jih proizvajamo od severa do juga, od vzhoda do zahoda, je treba zagotoviti, da takšne raznolikosti ne bomo izgubili zaradi uvajanja trženja evropske znamke. Ne, dvomno je, torej, da obstajajo italijanski, španski, škotski proizvajalci, ki si želijo ohraniti lastno prepoznavnost in so že več let, desetletji si prizadevali za prepoznavanje izvora proizvoda. Tako da sam predlagan ukrep ne sme torej zanemariti in odpraviti obstoječih um, visokokakovostnih. Um, uh, znam, ki že obstajajo tako da bi morali upoštevati tudi ta vidik. Takšno je torej moje stališče, predsednik in veselim se sodelovanja s poročevalko. Poskušal bom pripraviti načrt, ki bo učinkovit in ki bo deloval, torej da bomo z našimi proizvodi zauzeli večji tržni delež. Hvala. Hvala lepa, Jim. Sedaj pa je Raše Garcia Perez najlepša hvala predsednik res je poročevalka je podala zelo obsežno izjavo in je izpostavila glavna vprašanja ki se pojavljajo v tem poročilu zato bi se ji rada zahvalila In mislim, da ni več kaj dodati. Mislim, da se vsi strinjamo, tem, da je ta uredba pomembna. Izziv, s katerim se soočamo sedaj, je zelo pomemben. Gre za izziv ustreznega informiranja in promocije evropskih kmetijskih proizvodov. Tudi naš sklic parlamenta je storil vse, kar se je le dalo, ko je šlo za scheme kakovosti. Ostal pa je en košček sestavljanke, ki ga je bilo treba še nasloviti. In ravno to je ta košček, o katerem treba razpravljati po sprejetju reformirane skupne kmetijske politike. Tu se torej zastavlja vprašanje razpoznavnosti znamk v samih eh, promocijskih kampanjah. Potem pomembno je tudi, kakšni bodo vplivi za proizvajalce. Poročevalka mi je izpostavila nekatera vprašanja glede sektorja vinarstva. Sama se sicer strinjam s stališčem, ki ga je zauzela poročevalka, torej da ne bi smeli diskriminirati proizvajalcev v tem sektorju v primerjavi z proizvajalci v drugih uh, živilskih sektorjih. Morda pa bo stališče nekoliko drugačno na nekem drugem področju, ko gre namreč za možnost sofinanciranja strani držav članic. stališče komisije je, da bi torej um, izločili to možnost sofinanciranja strani držav članic, torej, da bi zmanjšali upravno breme za države članice, da bi odpravili nekatere obveznosti nadzora. Ne zdi pa se mi ravno dobra ideja, da bi popolnoma izključili sodelovanje držav članic. Dobro bi bilo zagotoviti, da tudi države članice sodelujejo v promocijskih ukrepih. Ampak kot sem eh, že omenila, če nimam dokončno izdelenega stališča, morda ne bi bilo dobro, če, di, če bi zadevo popolnoma izključili že takoj na začetku. Treba je najprej razmisliti o tem, kako želimo doseči predlagane cilje. Dobro bi bilo, če bi zagotovili tudi sodelovanje držav članic na nek način. Najlepša hvala, gospod Dortman, prosim. Da, najlepša hvala, predsednik, čisto kratik, kratek bom, kaj ti gospa porečevalka in predhodni govorci so povedali oziroma predstavili stališča, s katerimi se popolnoma strinjam. Bi pa izpostavil točko ali dve, ki se mi zdijo pomembne. Kolikor je možno oziroma kolikor se le da, bi morali izkoristiti sredstva, ki so na voljo na trgu in jih ponuditi torej samim izvajalcem. Ne zdi se mi smiselno, da bi samo Bruselj tako nekako z vrha upravljal same promocije in se odločal o tem, kako bomo promovirali proiz evropske proizvode, ki jih pravzaprav ni, neko evropsko banani, banano ali pa evropsko vino. Uh, Mislim, da to za potrošnika ni prepoznavna blagovna znamka, tako da bi morali storiti vse, kar je možno, da bi promovirali proizvode, ki jih eh, potrošnik lahko prepozna, ko gre v nakupovalni center. V tem kontekstu se mi zdi razumno, da bi z evropskimi sredstvi spodbujali tako znamke, ki so tako rekoč naše. In to so tiste znamke, ki smo jih v kakovostnem svežnju sprejeli pred enim letom. Gre naprimer za georazne označbe, označbe biološke predelave. In to so tiste evropske označbe, ki predstavljajo naš lastnino in naša naloga je, da bi te označbe ustrezno umestili tudi na trg. Mislim, da ni naša naloga, da bi promovirali tržne znamke. To je bolj obveznost tistih, ki imajo tržne znamke v lasti. Ti so odgovorni za promocijo tržnih znamk. Sam se bolj zauzemam za to, da bi šlo za promocijo in osveščanje javnosti o evropskih proizvodih in kakovostnih sejem. Hvala. Agnew. Hvala lepa, Herbert Agnew. Uh, think... Najlepša hvala, predsednik. Torej, če uporabljamo izraz evropski, se mi zdi, da je lahko ta izraz dokaj nejasen in dvoumen. Osem ali devet držav Evropske, Evr Evrope ni v Evropski uniji. Ne bi si želel, da bi spodbojali beloruske ali ukrajinske proizvode prek eh, proračunskih oziroma davkoprečevalskih sredstev državljanov Združenega kraljestva. Tako da tu prihaja do težav in mislim, da je treba izraz evropski nekoliko natančneje preučiti. Hvala. Bene, grazie a tutti Dobro, najlepša hvala vsem kolegom. Če nihče več ne želi besede, dajem besedo komisiji. Z nami je direktor Ferštajlen. Ne,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 Kakšno je vaše mnenje? Se strinjate, da bi se uporabljala sredstva davkoplačevalcev drugih evropskih držav, da bi promovirali britanske izdelke? Se s tem strinjate? Da, vesel bi bil, če bi lahko se skupaj eh, združila z Združenim kraljestvom Španija in Portugalska in promovirala rastne proizvoje. Žal pa je mm, Velika Britanija neta plačnica, kar pomeni, da v Evropo, Evropsko unijo daje več sredstev, kakor jih dobi nazaj. Tako da z našega stališča nam tole res ne bo pomagalo. Dobro, najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo komisija, direktor Ferštajlen, potem pa še poročevalka gospa Heranc Garcia. Ah, okay. Najlepša hvala, lepo zdrav sem skupaj. Poskušal bom eh, odgovoriti na vprašanja. Naj najprej začnem s sofinanciranjem. Sofinanciranje naj bi torej bilo odpravljeno. Naj razložim zakaj. Gre namreč za sofinanciranje strani držav članic. In eh, trenutna ureditev je predstavljala izjemo od pravila v okviru prvega stebra. Šlo je torej za izjemo, ki jo želimo odpraviti. Ta izjema je bila posledica poenostavitve programov, ki jih neposredno upravlja komisija brez sodelovanja držav članic. V starem sistemu je lahko javno sofinanciranje doseglo 80 odstotkov. Šlo je torej za 50 odstotno financiranje strani komisije in 30 odstotno strani držav članic. Tako da je bila odgovornost eh, predlagateljev programov dokaj majhna in zaradi tega so bili številni programi preklicani. Komisija je torej predvidela, da lahko države članice še vedno sofinancirajo nekatere programe, seveda pa morajo upoštevati tu pravila državnih pomoči. Poleg tega je bilo zastavljeno vprašanje glede razlikovanja med notranjim trgom in eh, trgom eh, tretjih držav. Šlo je za vprašanje, zakaj spodbujamo promocijske ukrepe na zunanjem trgu. No, tu je treba upoštevati, da obstajajo razlike. Naša prednostna naloga je doseči nove trge torej razviti naš kmetijski sektor in zagotoviti njegovo umeščenost eh, na trgih tretjih držav. Promocijski ukrepi na zunanjem trgu so torej pogosto tudi dražji, zaradi tega namenjamo več eh, pozornosti in sredstev takšnim ukrepom. Seveda pa se zavedamo, da obenem obstaja obveznost osveščanja evropskih um, potrošnikov. Naj dodam še, da danes porabljamo le 30 odstotkov sredstev za ukrepe v tretjih državah, kar se nam zdi zelo nizka številka. In ne pozabimo, da ko gre za tuje trge, ne uporabljamo več instrumenta za izvozna nadomestila. Ta instrument smo bolj ali manj popolnoma odpravili. Priložnosti za rast torej lahko najdemo predvsem v, na tretjih trgih. Do leta 2050 naj bi se uvod uvozi strenjazijskih eh, držav zvišali na 70 milijard evrov, kar predstavlja veliko priložnost tudi za evropske proizvajalce. Zaradi tega predlagamo zvišanje sredstev za promocije in sicer za 200 milijonov evrov. Menimo, da bo promocija izboljšala stanje v celotnem sektorju. Torej, Če bi 15 milijonov evrov, torej 15 odstotkov, namenili za notranji trg od teh 200 milijonov, To predstavlja veliko večji znesek, kakor ga danes namenjamo ukrepom na notranjem trgu, tako da notranjega trga zagotovo nismo zapostavili. Ko gre za spodbujanje ukrepov za zunanje trge, Želimo torej zagotoviti več priložnosti za razpoznavnost naših proizvodov. Želimo torej eh, dostopati do novih trgov. Sedaj pa naj omenim še same označbe in omembo samih znamk v kampanjah. Sofinanciranje namreč predvideva usklajen ukrep promocijski ukrepi so namreč dopolnilni ukrepi, ki se izvajo usporedno z drugimi ukrepi na tem področju. Želimo torej poslati mm, sporočilo o evropski znamki, ki dopolnjuje druga sporočila na tem področju. Znamke so lahko omenjene pod pogojem, da gre za navedbo več znank. In torej, da mora biti poleg tega glavno sporočilo to, da morajo biti znamke omenjene skupaj in v samo v tem primeru so lahko jasno navedene. Promocija naših proizvodov pomeni, da lahko znamke uporabljamo v kombinaciji z sporočilom o evropski znamki. Um. Glede porekla. Še vedno menimo, da moramo spoštovati pravila notranjega trga. Tu vidimo določene ideje glede tega, kako bi poreklo uporabili. Glede proizvodov z zaščiteno geografsko označbo bi morali označiti poreklo. Kot je to predvideno pri geografskih označbah, seveda po pooblaščenih označbah. Na notranjem trgu poreklo pomeni sekundarno sporočilo, glede na to prvotno sporočilo, ki sem ga obrazložil. Pri glavnih sporočilih pa bi morali poštevati tudi glavno sporočilo na isti ravni. Torej, pomembno je to, da res želimo imeti to evropsko dodano vrednost pri valorizaciji na vseh ravneh. Potem izbira programa. Kako je s postopki? Kot veste, kot ste videli v našem predlogu, želimo stvari poenostaviti. To pomeni, da želimo imeti postopek ureditve vsega na enem mestu. V Evropski komisiji želimo se izogniti sedanjim dvem fazam. Najprej imamo fazo v državah članicah, potem pa fazo v komisiji. Enkrat na leto želimo to urediti, ne dvakrat na leto kot sedaj. Torej, želimo imeti bolj enostavno upravljanje s programi v eni sami državi. Seveda pa bomo tu imeli skupno reditev med državami, potem ko to izbere komisija, kar pomeni, da imamo neposredno povezavo med predlogi programov komisije. Potem malti programi predlagamo neposredno upravljanje Evropske komisije. Zakaj predlagamo to, da države ne bi bile udeležene pri izbiri programov? zaradi obsežnosti in dolžine postopkov za upravičence. Želimo se odzvati na pričakovanja upravičencev, želimo jim ponuditi hitrejše postopke izvere. Ugotovili smo na preteklih izkušnjah, da je ta dvofazni postopek pokazal, da je precej omejen, preveč je od večnih vidikov, to traja predolgo. V okviru neposrednega upravljanja komisiji predlagamo, da bi imeli zvršno agencijo. Kot je gospod Nikolson že rekel, ne bomo oblikovali specifične agencije za to, ampak bomo uporabili že obstoječo agencijo. S tem bomo povečali to možnost neposrednega upravljanja za multiprograme, kot sem rekel že omenil. Za tehnično podporo in tako naprej. To so strokovnjaki, ki so veliko bolj specializirani za izvrševanje programov promocije, recimo glede na druge uradnike, ki delajo v Evropski komisiji. In ko se izdatki povečajo, kot je tu predlagamo 200 milijonov vendarle, bomo seveda potrebovali več osebja za izvajanje te politike promocije. In ker želimo stvari racionalizirati in ker želimo imeti stroškovno učinkovito analizo, moramo urediti tudi eksternalizacijo. Izvršna agencija pa je pravi kraj za to. Na tak način bomo tudi privrčevali, glede na obstoječo situacijo. In to bo omogočilo, da bomo povečali tudi ekspertizo komisije na področju promocije. Vidite lahko, da se trudimo da bi imeli hiter postopek izbiranja. Prav tako ste prosili za hitre odzive, kolikor je to možno. Mislim, da je to že zagotovljeno s predlaganimi postopki. Ampak v okviru krizne situacije pa veste, da imamo pravno podlago, da sprejemamo izredne ukrepe, recimo glede na različne možnosti v okviru krize in tudi promocijo bi lahko imeli tu, videli smo premijere, ne vem, recimo imeli smo ptičjo gripo, imeli smo tudi bakterijo E. coli pri izbruhu in tu smo sprejeli posebne ukrepe, promocije, ampak glede tudi, da je to šlo preko držav članic, je to trajalo kar nekaj časa, preden smo lahko izvajali takšne ukrepe promocije. In v tem okviru je to prišlo predvsej pozno in kriza je že napredovala, preden smo posegli v to. Torej, res iskreno povedano mislim, da bo ta metoda z ureditvijo vsega na enem mestu pomenila, da bomo hitreje delovali tudi v okviru takšnih kriznih situacij. Potem pa še nekaj na koncu glede sofinanciranja. Kot sem že rekel, sofinanciranja ni več v državah članicah zaradi hitrejšega postopka izbiranja, kaj te. Sveda je komisija tista, ki sedaj neposredno odloča o različnih programih promocije in v tem kontekstu ne moremo prositi države članice, da sofinancirajo te programe. V drugi vrsti pa velja to, kar sem že rekel, povečali bomo odgovornost strokovnjakov, pravičencev, neposredno jih bomo prosili, da prispevajo 50 odstotkov. In kot sem že rekel, v preteklosti smo se znašli v situaciji, kajti videli smo, da je pri 80 odstotkih sofinanciranja šlo za javno pomoč, v prihodnosti pa bomo imeli le 50 odstotkov javne pomoči, drugih 50 odstotkov pa bomo pridobili od upravičencev. Sveda bo to pomenilo, da bodo postali bolj odgovorni. Potem pa še tretji element v kontekstu, seveda je zelo pomemben. Imeli smo države članice, ki so porabile javno pomoč same, druge tega niso storili v okviru sedanjega programa, kar pomeni, da prihaja do neke diskriminacije med različnimi subjekti, odvisno od tega, kje so, katere države članici. Tudi tej situaciji se želimo izogniti. V prihodnosti bomo imeli iste konkurenčne, konkurenčne pogoje za vse. Vsi bodo obravnavani enako. Hvala, predsedujoči. Bene, grazie. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo ponovno poročevalki gospe Heranc Garcia da zaključi to razpravo. Hvala lepa vsem skupaj. Hvala vsem kolegom, komisiji vsem, ki so se oglasili v tej razpravi. Niso odgovorili na vse vprašanje, ampak hvala za pojasnilo, komisija. Glede tega, kar ste rekli, ja, sofinanciranje bo najbolj sporna tema. Kot je rekla gospa Garcia Perez, razmisliti bomo morali o tem. Ja, komisija ima prav, ko pravi, da bodo subjekti prispevali več in ja, čutili se bodo bolj odgovorne, ker bodo več vložili v te programe, ampak nekaj pa ni jasno. In sicer kako bo z odpravo postopka v državah članicah v tem procesu. Sprašujemo se, kako bo z izbiro programov sedaj, kajti države so tiste, ki morajo stvari preverjati, tako da bi morale države biti vključene od samega začetka. No, kakorkoli že, mislim, da bomo to obravnavali, no sama bom to obravnavala z drugimi političnimi skupinami, tako da bomo lahko oblikovali konsens na podlagi dokumentov, ki jih bom predstavila. Zdaj pa glede teh odstotkov, 75 proti 25 odstotkom. No, še vedno menim, da je teh sedanjih 30, kar zadeva sedanjih 30 odstotkov, glede tretjih držav, da bi to povečali na 70 odstotkov. No, in to je velika razlika. Mislim, da bi se morali pogajati o tem, kako dodeliti ta sredstva če poslušamo kolege, vidimo, da je notranja promocija zelo pomembna. Zelo pomembno je, da imamo informacije na notranji ravni, na evropskem trgu. Mislim, da se moramo o tem pogovoriti tu med člani odbora, da bi videli, kateri odstotek bi lahko bil pravi za promocijo v tretjih državah, glede na promocijo na notranjem trgu. Strenjam se s komisijo. Seveda je promocija, promocija v tretjih državah dražja, ampak mislim, da bi morali to še enkrat preučiti. Direktor ima prav, ko pravi, da je poenostavitev prvi cilj. Ampak skoraj da me je prepričal, ko je rekel, da če to uredimo enkrat na leto, bo to seveda pomenilo več fleksibilnosti, manj bo birokracije, ne bomo imeli dva razpisa na leto, kot smo imeli doslej. Potem pa ureditev, vem, če ne bomo vključili držav članic, bo to nekoliko tvegano. na to nebo kasus beli. Drži tudi to, kar je rekel gospod Nikolson in kar je komisija ponovila prejšnji teden. Strinjam se z gospodom Nikolsonom. Ne bi smeli oblikovati novih agencij, ne smemo ustvarjati več birokracije, dovoljenici imamo. Seveda smo slišali, da ne boste porabili več sredstev za to, ampak zelo koristno moramo uporabiti sredstva. Pomembno je, da je to koristno za evropske državljane, da se zmanjša birokracija. Potem pa še nekaj glede upravljanja v času krize. Direktor je to omenil, ampak mislim, da je rekel, da bodo delegirani akti najboljša rešitev za poseganje in za hitro odzivanje. Sama ne podpiram delegiranih aktov. Komisiji vedno ogovarjam temu, ampak mogoče. Imate prav v tem primeru, mogoče bomo z delegiranimi akti v agroživilskem sektorju delali bolje. Mogoče bo manj krize, mogoče bo manj birokracije v državah članicah, ampak videli bomo, kako bo s tem. Mogoče bomo razmislili o drugih sistemih, preden bomo se predali komisiji z delegiranimi akti. Res je, to smo pogrešali v kakovostnem svežnju. Kakšen je bil cilj tega svežna, da bi poenostavili logotipe, znamke, vse, kar smo imeli na evropski ravni, da ne bi ustvarjali novih znamk? Potrebujemo sinergije. Potrudimo se, da bi bili racionalni da ne bi ustvarjali novih majhnih sloganov, logo, tipov in drugega, želimo delati enostavno. Prav tako moramo podpreti vinski sektor, tu ne smemo imeti diskriminacije. Ja, sedaj imamo diskriminacijo. Tako da moramo to rešiti, ker stvari pač niso pravične. Gospod Egno, rada bi vam rekla, da je bilo to poročilo oblikovano za evropske proizvode v Evropski uniji. Vem, imamo Belorusijo in Ukrajino. Ti dve državi nista v EU, ampak osredotočili se bomo na tiste države, ki so v Evropski uniji. Seveda imajo vse države dovolj proizvodov iz kmetijskega sektorja, živilskega sektorja, da bi lahko izkoristili ta svežen. 28 držav članic je najpomembnejših v tem poročilu. Komisija želi zboljšati promocijo in informacije glede teh proizvodov. Torej, sedaj se bom srečala s vsemi poročevalci v senci in seveda z drugimi člani, ki se zanimajo za to temo, ampak tudi, če niso poročevalci v senci, kajti pomembno je, da prisluhnemo vsem tako da bomo oblikovali najboljši možni konsens na podlagi teh idej. Ta svežen je namreč zelo zanimiv in tega ne želimo spremeniti nekaj zelo obremenjujočega. Stvari mora biti enostavne. Hvala, ponovno se bomo srečali po božičnih praznikih. Ko se bodo končali, kaj ti rada bi, da bi to temo sprejeli po prvi obravnavi, tako kot se bo dalo in z največjo možno mero konsensa. Uh, eh, Najlepša hvala, gospa Heranc Garcia, hvala lepa tudi vsem kolegom, ki ste sodelovali v razpravi. Sedaj bi morali prejti na točko sedem našega dnevnega reda ampak glede na to, da predstavnika komisije ni z nami, bomo naredili desetminutni odmor, z predstavitvijo pa bomo nadaljevali takoj, ko se nam bo komisija pridružila, torej deset minut odmora. Gracias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

vedno se jasno posebno. To pa smo na da bi sam še uvedel podatke o tem. država. Hvala.

Colleghi, riprendiamo i lavori. No, pa nadaljujemo z delom. Allora, colleghi, il pro... Torej, kolegi, naslednja točka na našem dnevnem redu je predstavitev nove gozdarske strategije Evropske unije za gozdove in gozdarski sektor strani komisije. Uh, Eh, ta strategija je bila objavljena 20. septembra letos in bo nadomestila trenutno gozdarsko strategijo, ki je stopila veljavo leta 1998. Cilj tega sporočila je razviti novo gozdarsko strategijo, ki bo temeljila na trajnostnem upravljanju gozdov, ki bo upoštevala raznolike uloge eh, gozdov in ki bo poštevala tudi socialno, gospodarske in okoljske vidike. Pozdravljam predstavnika komisije, gospoda Holcerja, ki je vodja enote za bioenergijo, biomaso, za gozdarstvo in za podnebne spremembe. Predstavil nam bo novo gozdarsko strategijo, potem pa lahko kolege, ki želijo, zastavijo vprašanje in podajo svoje prispevke. Gospod Holcer, beseda je vaša. Uh. Hvala, predsedujoči, hvala poslanci. Najprej bi rad rekel, da sem zelo hvaležen, ker imamo leto še vedno to priložnost predstaviti to gozdarsko strategijo, to delo poteka že dve leti, zelo intenzivno. Kot ste rekli, predsedujoči, je komisija 20. septembra to strategijo tudi sprejela. Zelo na hitro bom preletel cel proces, potem se bom osredotočil na samo vsebino. Potem pa bom predstavil naslednje korake. Kot sem rekel, je gozdarska strategija nekaj, kar ni novega. To izhaja iz leta 1998. Sedaj pa smo to morali revidirati. Zakaj? Gozdarski svet se je spremenil, zlasti gozdarska vrednost, gozdarske dejavnosti, te so sedaj bolj v spredju. In tu je bil eden izmed glavnih razlogov, zaradi katerega smo menili, da je ta gostarska strategija nekoliko zastarela. Kaj novega? kaj komisija meni, da je zelo zanimivo poudariti pri tej pobudi in strategiji. Šest komisarjev podpira to strategijo. To ni nekaj, kar zadeva legozdarsko skupnost, ampak je to nekaj, kar povezuje direktorat za kmetijstvo, potem imamo še dva direktorata za okolje, za podjetništvo, ki sodelujete pri tem. Potem pa imamo še direktorat za podjetje, za energetiko, za raziskave in razvoj. To sta pridružena direktorata. Že od samega začetka smo si najbolj prizadevali za to, da nimamo le enega stališča, ampak da upoštevamo vsa stališča, ki bodo v prihodnosti vplivala na gradnjo nove gozdarske politike. Sporočilo je besedilo, ki vseboje tudi dva delovna dokumenta. Tu imamo prvi delovni dokument, ki spremlja sporočilo o novi EU gozdarske strategije, potem imamo še delovni dokument glede načrta za gozdove na podlagi gozdarske industrije. Na no, kot sem rekel, Pri sami vsebini je najpomembnejše preučiti izbrani pristop. Govorimo o gozdarski strategiji za gozdove in za sektorje, ki temelijo na gozdovih. To je prva manjša sprememba, potem še nekaj pomembnejšega. Tu imamo holistični pristop pri gozdovih, pri vseh politikah, ki so povezane s tem. Tu preučujemo tudi verigo vrednot. Recimo, kaj to pomeni, ta celovit pristop? Kaj bi morali v to vključiti? Kaj smo na koncu vključili v to? Najprej imamo gozdove v središču, potem imamo gozdarske dejavnosti, imamo pa tudi gozdarstvo, raziskave, inovacije, imamo gozdarstvo in okolje, imamo industrije v gozdarskem sektorju, imamo gozdarstvo, bioenergijo, imamo podeželjski razvoj in gozdove in na koncu imamo tudi podnebne spremembe in gozdove. Šest komisarjev odraža prav ta področja, kajti ti komisarji so podprli to gozdarsko strategijo. Sedaj pa zelo na hitro, glede tega, kakšno vlogo ima ta strategija, kje je postavljena, kakšni so cili. Gre za to, da bi zagotovili da gozdovi odigrajo pozitivno socioekonomsko in okoljsko vlogo Evropske unije, kar pomeni, da gre tu za zaposlovanje, podeželjski razvoj, gre za produkte dodane vrednosti v storitvah ekosistema. Potem moramo tu upoštevati tudi ključne evropske politične strategije. Zato imamo tu različne prispevke k strategiji Evropa 2020 in tudi 2020. 50. To je zelo pomembno. To je zelo dobro vključeno v te strategije, v te ključne evropske politične cilje. Prav tako je to pomembno upoštevati, kaj se je zgodil mes med evropskimi politikami in kakšen je tudi vpliv ali odraz teh politik v državah članicah. Kot veste, je gozdarstvo v pristojnosti držav članic, ampak to je tudi v pristojnosti Evropske unije. Imeli smo dolgo razpravo o načelu subsidijarnosti, o drugih pomembnih vprašanjih. Ampak kaj je najpomembnejše? Da je treba to strategijo razumeti kot povezavo med obema, med EU in državami. Prav tako bi radi videli, da bi ta strategija vplivala na dejavnosti na področju gozdarskega sektorja, na področjih evropske pristojnosti seveda, da bi tu poslali prave signale. Sedaj pa načela, zelo na hitro. Tri glavna načela bi omenil. Najprej imamo to vzdržno upravljanje z gozdovi, potem imamo drugi cilj, učinkovitost pri rabi virov, potem pa imamo tudi gozdarsko odgovornost. To je tretji cilj. Rad bi izpostavil te tri cilje. Tu sedaj ne gre za razpravo o vzdržnem gozdarskem upravljanju, pa gre za druge stvari. To bom skrajšal, to se lahko pojavi v razpravi sedaj ali pozneje. Ampak kaj je pomembno reči? če upoštevamo strategijo 2020, so gozdovi v spredju. Cilj pri tej strategiji 2020 pa je zagotoviti in pokazati, da vse gozdove v EU urejamo na podlagi vzdržnih načel gospodarskega upravljanja. Prispevki EU k vzdržnemu upravljanju so zelo pomembni, kajte tu zmanjšujemo krčenje gozdov na globalni ravni. To bo seveda okrepljen vidik In strategija skupaj z gozdovi mora prispevati k temu, da bo več ravnovesja pri različnih funkcijah, pri izpolnjevanju potreb, pa tudi zato, da bi imeli glavne storitve ekosistema. To je tudi podlaga za gozdarstvo za celotno verigo, dodane vrednosti, biti moramo konkurenčni in prispevati moramo tudi k gospodarstvu, ki bo temeljilo na biogospodarstvu. Potem smo tu opredelili glavne strategije in sicer osem prioritetnih področji. Na hitro bom preletel ta področja, tako da boste dobili idejo o tem, o čem govorim. Najprej imamo glavno poglavje koordinacije in komuniciranja. To povdarjamo, kajti vedno smo menili in še vedno menimo, da potrebujemo več informacij, več komuniciranja, potrebujemo boljše komuniciranje, kajti to bo zelo koristno za gozdarski sektor. Potem imamo tudi še en pomemben del in sicer gre to za prispevek k večjim družbenim ciljem. Kaj to pomeni, ko govorimo o tem? Gre za gozdove iz globalne perspektive. Gre za podpiranje podeželskih in urbanih okolij. Gre za spodbujanje konkurenčnosti, vzdržnosti, gozdarstva, podnebnih sprememb, gre tudi za šito gozdov, gre za krepitev ekosistemov, storitev ekosistemih. Na koncu imamo tudi izboljšanje znanja, to je zelo pomembno na tem svetu, potrebujemo boljše in pozdobljene informacije, nadzorovati moramo gozdove, prav tako potrebujemo več raziskav inovacij. No. tem sporočilu ste verjetno že upozeli glede prihodnih akcijskih načrtov na področju gozdarstva. Tako smo se odločili. Ampak želimo pa izhajati iz strateških smernic za vsako prioritetno področje. Ta sem že navedel zelo na hitro. Zato, da bi lahko hitro začeli delati. To pomeni, da bomo dali gozdarsko strategijo samo prakso. Države članice morajo razmisliti o načeljih in ciljih naše strategije, ko določajo in izvajajo lasne nacionalne akcijske načrte in nacionalne programe na področju gozdarstva. To bi radi dosegli skupaj z našo strategijo. vzdržno upravljanje z gozdovi sedaj. Merile na tem področju so ključnega pomena za uspeh naše strategije. Res je pomembno, da upoštevamo to, kar sem že rekel, da smo ambiciozni, da pokažemo, da imamo merila, ki se lahko uporabijo za vse rabe gozdarske biomase. Določiti moramo merila. Seveda pa bo potem razprava tekla naprej glede teh maril, ali naj izumljamo toplo vodo, seveda ne bi smeli tega početi, ampak verjetno moramo posodobiti stvari, ki jih imamo. No, sedaj pa nekaj zadnjih točk na koncu, če govorimo o virih. Ta odbor verjetno pozna situacijo pri SKP, imamo drugi stobr, gozdovi so tam del možnega financiranja. Res se veselimo prihodne uredbe o podeželskem razvoju. Tu vidimo izboljšave, večje manevrskega prostora, zatem možnosti pomaganja pri razvoju gozdo, pa tudi pri razvijanju gozdarske dejavnosti. Kaj pa za njih spremenilo? Če bomo imeli financiranje in finančno pomoč iz podeželskega razvoja, potem morajo pravičenci pokazati, da urejajo gozdove skladno z vzdržnimi načelji upravljanja z gozdovi. No, sedaj bom citiral nekatere druge vere, ki so tudi na voljo. Kot sem rekel, imamo tu šest komisarjev, ki so to podpisali, ki so sodelovali pri tej gozarski strategiji, Life Plus imamo, potem imamo kohezijski sklad, projekte strukturni sklad, imamo obzorje 2020 z novo možnostjo evropskih inovacijskih partnerstv, potem imamo tudi politike razvoja, podnebnih sprem, imamo možnosti, ki obstajajo preko razvojnih skladov, imamo Red Plus in Flikt. Potem pa še nekaj, kar smo obravnavali pri naši razpravi. Reči moram, da je razprava temeljila na prispevkih držav članic. Po eni strani smo tu imeli službe komisije, po drugi strani pa so pri tem sodelovali interesni udeleženci. To je bilo zelo pomembno za nas. To moramo omeniti. res so nas podpirali pri delu, videli smo veliko pomembnih pobud strani interesnih udeležencev. No, kot verjetno veste, imamo tu en instrument upravljanja in sicer je to stalni odbor za gozdarstvo. Rekel bom le, da moramo to preučiti sporočilo omenja izboljšanje delovanja tega odbora da bo ta odbor postal bolj učinkovit. Preučiti pa moramo tudi, kako lahko zagotovimo koordinacijo in doslednost vseh gozdarskih politik. Prav tako želimo izboljšati kakovost razprav na evropski ravni. Zelo smo hvaležni, ker imamo še vedno to priložnost, da pride do izmenjave mnen po svetovalnem odboru. Resni udeleženci so prisotni tam, seveda podaja svoja mnenja in imamo tudi svetovalni odbor za industrije, ki temeljijo na gozdarstvu. Seveda nismo pozabili na druga področja, ki so lahko tu zanimiva, ki jih lahko obravnavamo. Omenil bom nekatera področja in sicer gre tu za preprečevanje gozdarskih požarov, gre za boj proti škodljivcem, boleznim, treba je spodbujati vzdržni les in potrebujemo tudi regionalno in medregionalno sodelovanje. Vse to je treba obravnavati, tako da bomo to vse skušali obravnavati. To se je zaželilo kar nekaj držav članic. In to smo si seveda zabeležili. Sedaj pa prihodni koraki. Svetu smo že predstavili našo strategijo, istočasno kot smo to predstavili tudi v Evropskem parlamentu, sedaj to obravnavamo v delovni skupini na svetu. Imamo sklepe sveta. Ta razprava je res napredovala. Rekel bi, da smo nekje na pol poti. Imeli smo zelo zanimivo razpravo, prišlo do zanimive izmenjave mnen z državami članicami. Sedaj pa imamo priložnost predstaviti to strategijo tudi vam, odboru za kmetijstvo in videli bomo, kako se boste odločili vi. In povedali nam boste, kako bo z vašimi odločitvami glede prihodnje obravnave naše strategije v Evropskem parlamentu. Zdaj pa še nekaj na koncu. Takoj smo začeli z izvajanjem. Imeli smo že prvi sestanek stalnega odbora za gozdarstvo na začetku decembra. Smo se sestali, da bi videli, kako lahko rošujemo vse potrebna vprašanja pri našem delu. Imeli smo tudi zelo živahno izmenjavo mnen z interesnimi deležnici, včeraj so nas povabili v Kopa Košeka in druge odbore, da bi obravnavali našo strategijo podrobneje. Na koncu pa bi opozoril še na nekaj. Potrebujemo pregled strategije do leta 2018, zato da bi ocenili napredek na področju izvanja te strategije. Hvala lepa za vašo pozornost pripravljeni smo odgovoriti na vaše vprašanje. Bene, thanks a lot, Markus. Najlepša hvala Markusu Holcerju. Sedaj pa Elizabet Köstinger. Ja, film, ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi Markusu Holcerju za predstavitev eh, gozdarske strategije, na katero smo res že zelo dolgo čakali mislim, da bi bilo predvsem v interesu eh, tega odbora, če bi lahko eh, zaključili eh, za pripravo poročil še v teku tega sklica, kajti je res in nujno potrebno, da dobimo novo strategijo, zadnja namreč sega v leto 1998. Gozdovi seveda igrajo zelo pomembno vlogo v ekosistemih, predstavljajo pa tudi vir zaslužka in eh, blaginje, eh, če eh, je seveda upravljanje gozdov ustrezno. Trajnostno upravljanje gozdov je ključnega pomena tudi za kmetijstvo in zaradi tega mora biti tudi v spredju vsake kmetijske strategije pozdravimo lahko pripravo nove gozdarske strategije in zahvaljujem se komisiji in eh, generalnemu direktoratu Agri eh, za izbrani pristop, ki se osredotoča na celotno verigo. Eh, gozdarska strategija je bila doslej v pristojnosti držav članic in mislim, da je potrebno to načelo subsidijarnosti na tem področju obdržati tudi v prihodnosti. Pristojnosti komisije bodo seveda natančno eh, določene, eh, poleg tega bodo določene tudi prednostne naloge. Potrebujemo namreč obsežno gozdarsko strategijo za celoten sektor. Ne gre le za evropsko gozdarsko strategijo, pogledati moramo tudi preko meja Evrope, kajti trgovina eh, z lesnimi izdelki seveda predstavlja zelo pomemben vidik in zaradi tega nas morajo v Evropski uniji zanimati tudi primerljivi mednarodni standardi. Tudi o tem moramo razmišljati. Les je pomemben trajnostni vir in tega se moramo zavedati in to mora biti jasno izraženo tudi v gozdarski strategiji uporaba eh, virov eh, mora biti trajnostna in v tej smeri moramo še naprej delati. Države članice eh, morajo še naprej odločati o kriterijih trajnosti in izdajati certifikate na to temo. Nove trajnostne kriterije ocenjujem uh, precej uh, negativno. Trenutno nimamo enotnega in zrelega sistema, ki bi ga lahko uporabljali v vseh 28 državah članicah. Poleg tega pa se mi zdijo problematični tudi obvezujoči načrti za upravljanje gozdov takšna zaveza bi bila nesorazmerna, hkrati pa tudi preveč birokratska. Številna podjetja se svojim dejavnostim že odračajo zaradi prevelikega upravnega bremena. Evropska unija gre predaleč, če želi zajeti vse lastnike gozdov in gozdnih področji. Po mojem mnenju, zatem tudi presegamo načrt Evropske eh, gozdne strategi gozdarske strategije. Upoštevati je treba seveda tudi nacionalne načrte in nacionalne strategije. Potem pa je sporno vprašanje eh, še vprašanje uporabe lesa eh, za namenom pozitivnega učinka na uporabo fosilnih verov to mislim, da presega okvir eh, te eh, strategije. Mislim, da lahko eh, ta cilj dosežemo tudi brez neposrednega poseganja na trg. In še ena točka. In sicer gre za večji pomen odbora za gozdarstvo kot posvetovalnega odbora. Mislim, da je potrebno ta odbor tudi vključiti eh, v to novo gospodarsko strategijo. Poleg tega pa je potrebno vključiti tudi vse subjekte, ki delujejo na tem področju. Ne smemo pa seveda pozabiti tudi na mednarodno dimenzijo. Najlepša hvala. Grazie, Elizabeth. Hvala lepa, Elizabet Johansen in potem Hojsling tak så mycket för eh, presentationen av Najlepša hvala komisiji za predstavitev nove gozdarske strategije Evropske unije. Pozdravljam to strategijo. Mislim, da je vprašanje gozdov povezano tudi z številnimi drugimi področji, na katerih je Evropska unija ravno tako dejavna in uh, kjer Evropska unija izvaja tudi vpliv uh, na lokalne in regionalne uh, organe. Recimo obzorje 2020, podeželski razvoj in tako naprej. Zaradi tega je tudi pomembno, da poskrbimo za bolj celostni pristop, ko gre za vprašanje gozdov in gozdarske strategije potrebno je združiti več različnih vidikov in to je bilo omenjeno tudi v predstavitvi Evropske komisije. Sedaj je pomembno predvsem, da predložimo novo strategijo za gozdove, kajti od leta 1998 eh, se je na tem področju precej spremenilo. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na gozdarsko industrijo in na vlogo gozdov, ki prispevajo k trajnosti, k trajnostni uporabi energije in tako naprej. Tudi sam imam izkušnje na področju gozdarske industrije in e, vem, da les predstavlja pomemben vir ne le, ko gre za pridobivanje energije, ampak tudi, ko gre za nadomeščanje fosilnih virov. Poleg tega je les pomemben tudi pri izdelavi izdelkov iz eh, umetnih materijalov, pa tudi eh, pri proizvodnje oblačil. Izdelki, ki prihajajo iz, eh, oziroma ki so izdelani na osnovi lesa, so veliko bolj trajnostni. Recimo pri pridelavi bombaža se uporablja veliko kemikalij. Eh, gre torej za tehničen razvoj, ki eh, se odvija precej hitro in zaradi tega moramo to tudi izpostaviti. Če vzamemo Švedsko kot eh, izhodišče, potem lahko vidimo, da obstajajo tudi velike razlike med posameznimi regijami, kar zadeva trajnostno upravljanje gozdov na severu ali pa jugu Švedske. In tako je najbrž tudi v Evropski uniji. Zaradi tega je zelo pomembno, da poskrbimo za ustrezno koordinacijo nacionalnih eh, načrtov eh, evropske gozdarske strategije in pa da to uskladimo tudi z odgovornostjo eh, posameznih upravljalcev gozdov. Potrebno se je odločiti, kaj bo zavezujoče, kaj ne bo zavezujoče, potrebno se je upreti tudi na regionalno raven kajti načrtovanje poteka na regionalni ravni, ne le na nacionalni ravni. Torej je potrebno tudi to upoštevati. Potrebna je ustrezna koordinacija z regionalno ravnjo, namesto da se ukvarjamo z vsakim posameznim upravljalcem gozda posebej. No. Mislim, da je to dober osnutek nove gozdarske strategije in mislim tudi, da je potrebno to strategijo zares podpreti, kajti z pomočjo gozdarske strategije bomo lahko razvili tudi druge strategije prihodnosti. Veselim se že razprav na to temo. Najlepša hvala. Hvala lepa gospod Hojsling in potem Oleniček. Najlepša hvala, eh, da se je Evropska komisija odločila, da bo pripravila skupno strategijo na temo gozdov. Vendar pa moram reči, da se mi zdi eh, ta strategija nekoliko preveč nekonkretna. Eh, pri gozdu ne gre le za seštevek dreves. Če si ogledamo celotno Evropsko unijo, ne le Švedsko, potem lahko vidimo, da. Eh, v Evropski uniji obstajajo eh, različne vrste dreves in različne vrste gozdov in zaradi tega potrebujemo tudi različne pristope. V številnih južnih državah imamo problem z eh, gozdnimi požari vsako poletje in zaradi tega je na tem področju potrebno predvsem pogozdevanje vsako leto uh, slišimo pritožbe zaradi gozdnih požarov, vendar pa nimamo nobene dolgoročne strategije. Potem uh, pa imamo problem uh, tudi z konkurenčnostjo pri uporabi gozdov. Uh, to je še prav posebej uh, razvidno v uh, najbolj. Uh, v, na območjih, kjer se gost najbolj intenzivno izkorišča. Ja, eh, seveda les eh, kot sredstvo za pridobivanje energije, to je pozitiven element, vendar pa moramo pri tem upoštevati tudi druge vidike. Eh, namreč hitro se lahko zgodi, da prestopimo mejo in da s tem pravzaprav ogrozimo trajnost. Tudi v moji regiji eh, smo ponovno odkrili les kot eh, gorivo, cena se je naenkrat eh, dvignila in sedaj se pojavlja nova vprašanja, na katera bo ravno tako potrebno odgovoriti. Premalo so v tej strategiji izpostavljeni različni vidiki uporabe in uh, tudi vprašanje, kako bomo uh, na ta navskrižja pri uporabi odgovorili. Potem je tukaj uh, še certifikat trajnosti. Mislim, da tukaj potrebujemo evropske kriterije in da moramo na tem področju tudi zelo hitro napredovati, kajti potrebujemo evropske standarde, tako da bomo lahko dejali, ja, to je trajnostno uh, gozdarstvo. To mora biti naš cilj če tudi je gozdarska politika v prostojnosti držav članic. Vseeno moramo poskrbeti za skupno definicijo kriterijev trajnosti. Le na ta način se bomo lahko eh, na dogajanje na tem področju tudi ustrezno odzivali. No, zastaviti pa se moramo tudi vprašanje, kateri je pravzaprav cilj eh, te eh, gozdarske strategije trenutno organi ne delujejo najbolj učinkovito, če želimo njihovo učinkovitost ukrepiti, potem eh, o tem ne moremo samo govoriti, ampak moramo imeti tudi konkretne zaveze. Torej, zdi se mi, da je ta strategija eh, veliko preveč eh, nekonkretna. Gospod Olejniček, najlepša hvala. Tudi jaz z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da imamo sedaj pred seboj predlog nove gozdarske strategije, ki je povezan tudi s strategijo 2020. Izjemno pomembno je, da vse eh, gozdarske dejavnosti povežemo in sicer tudi dejavnosti, ki potekajo na ravni držav članic. Evropska komisija ne more dajati predlogov, ki bi predstavljali. Eh, nekakšno enotno rešitev za vse države članice, to je namreč eh, v tem trenutku nemogoče, kajti eh, gozdarska dejavnost se v državah članicah eh, razlikuje, poleg tega pa se razlikuje tudi pristop do gozdarskega področja. Na polskem recimo je država lastnica gozdov. V veliki večini, v drugih državah so gozdovi v lasti zasebnikov, ali eh, pa fundacij. In eh, zaradi tega se tukaj pojavljajo velike razlike. Ko govorimo o gozdovih, eh, se moramo zavedati tudi, da bi povečanje gozdne površine v Evropski uniji seboj prineslo le koristi. Namreč s tem bi se znižale, znižali izpusti toplogrednih plinov, eh, to bi prispevalo k dosegi okoljskih ciljev, poleg tega pa bi zagotovili tudi več delovnih mest. Mm, več kot 3000 delovnih mest eh, je povezanih eh, z gozdovi v Evropski uniji in v okviru strategije obzorje 2020 moramo poskrbeti za to, eh, da vzpostavimo še nova delovna mesta, pri tem pa se moramo opirati na novo tehnologijo. Je, ko govorimo o grožnjah eh, za gozdove, recimo o požarih, ki so bili omenjeni, mislim na vse pojave, ki imajo negativen učinek eh, na gozdove, Ko torej govorimo o tem, moramo razviti inovativne rešitve eh, za zaščito gozdov. Poleg tega pa je pomembno tudi, da ta program, da to pobudo uvrstimo tudi v okvir skupne eh, kmetijske politike, kajti V okviru kmetijske politike imamo ukrepe za pogozdovanje, eh, možna je eh, podpora za eh, posameznike in poleg tega potrebujemo tudi skupni sistem zavarovanja. Mislim, da bi bilo to pomembno tudi za eh, področje eh, gozdarstva. Veliko dela je še pred nami, veliko dela nas še čaka. In pri tem ne smemo pozabiti tudi na okoljske in pa gospodarske vidike, kajti les je zelo pomemben naravni vir, ki se uporablja na številnih področjih. Pa še eno točko bi spostavil. In sicer. Eh, bi tukaj izpostavil okoljske vidike. V Evropi imamo veliko zemlišč, ki eh, so danes namenjena kmetijstvu, pa bi bilo boljše, da bi v prihodnosti te kmetijske površine spremenili v gozdarske površine in sicer iz gospodarskih, socialnih pa tudi okoljskih razlogov. In vse to je seveda potrebno upoštevati pri prihodnih pobudah in pri pripravi prihodnih pobud. Potem pa so tukaj eh, še površine, eh, ki se ne uporabljajo in te površine je potrebno v prihodnosti izkoristiti. In tudi v tem primeru se mi zdi bolje, da bi eh, bile te površine gozdne površine, kajti danes so le izpostavljene eroziji. Anju in potem Dartman. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Govorimo o trajnosti eh, gozdov, o trajnostni rabi gozdov in v uh, Združenem kraljestvu imamo uh, vrsto drevesa, uh, ki uh, jo je napadla bolezen, uh, ki je v Združenem kraljestvu prispela iz uh, Evrope. In uh, to bolezen sem tudi sam opra, opazil uh, na drevesih uh, na uh, svoji kmetiji. No, obstaja tudi upanje z uporabo genetsko spremenjene tehnologije bi lahko uh, to vrsto uh, dreves uh, ustrezno zaščitili in e, drevesa bi bila potem odporna e, na e, to bolezen. Vendar e, pa temu nasprotujejo e, zeleni. Gospod Dorfman in potem Kapulež Santos. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja. Zdi se mi zelo dobro, da govorimo o gozdarski eh, strategiji, kajti če razmislimo o prispevku kmetijstva in gozdarstva k eh, varni oskrbi z energijo v Evropi in o vlogi teh dveh panok v boju proti podnebnim spremembam, potem vidimo, da gozdarstvo igra zelo, zelo pomembno vlogo. na področju gozdarstva ne bomo imeli podobne razprave kot na področju eh, kmetijstva, kajti na tem področju se ne zastavljajo podobna vprašanja. Posem se strinjam s tem, kar je prej povedal kolega Hojslin, kar zadeva rabo gozdov. V eh, številnih področjih eh, Evrope, predvsem v eh, gorskih področjih eh, gozdov ne izkoriščamo dovolj in to že desetletja. In sicer zaradi tega, ker eh, se raba teh gozdov praktično ne izplača in zaradi tega, ti gozdovi ne prispevajo toliko, kolikor bi lahko prispevali. Kaj ti, če določenega gozda ne izkoriščamo, eh, potem sprošča ravno toliko eh, CO2-ja, kot eh, ga sprejme. In pri tem bi lahko ta les uporabili kot gradbeni material ali pa za pridobivanje energije. In to povdarjam zaradi tega, ker moja regija predstavlja zelo uh, pozitiven vzgled. Uh, v zadnjih desetih, petnajstih letih eh, smo razvili sistem uh, ogrevanja za uh, občine in sicer smo pri tem dobili sredstva iz drugega stebra Evropske kmetijske politike. Eh, in eh, sicer eh, za pridobivanje lesa. No in ta naša strategija je v zadnjih sedmih letih pripomogla k temu, da so začeli posamezniki v moji regiji ponovno izkoriščati gozdove Eh, namreč eh, to se je ponovno splačalo zaradi prespevka k eh, prevozu lesa. Torej, če jim že pripravljamo gozdarsko strategijo, potem mora biti ta izpolnjena z vsebino. In desna roka mora vedeti, kaj dela leva roka. Ne moremo zgolj pripravljati lepo zvenečih dokumentov. Ko pa govorimo o razvoju podeželskega območja, kjer je pomembna tudi boljša uporaba uh, lesa, um, to področje enostavno zanemariti. In še druga točka, ki jo je izpostavil kolega Hosling, je bila uh, tema gozdnih požarov in uničenje gozdov uh, zaradi gozdnih požarov. Zelo skeptičen bi bil do uporabe evropskih sredstev eh, za nadomestilo v primeru eh, gozdnih požarov. Vedno znova slišimo, da eh, so gozdni požari na jugu Evrope pogosto posledica namernih požigov. tukaj gre zgolj za uh, eh, kratko ročen dobiček uh, in seveda ne moremo podpirati določene prakse, ki v Evropi še naprej obstajajo in nikakor ne za evropskimi sredstvi. Pri tem moramo biti zelo, zelo pozorni. Tukaj seveda govorim predvsem o očkodninah eh, v primeru goznih požarov odgovornost morajo prevzeti tisti, mm, ki so eh, tudi odgovorni za ta pojav. Torej, namerno povzročeni eh, požari eh, ne morejo biti odgovornost Evropske unije in za njih nikakor ne moremo izplačevati odškodnine. Najlepša hvala. Herbert in sedaj še zadnji eh, Luis Capulas Santos. Ja, Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Tudi jaz bi se rad zahvalil za predstavitev eh, komisije in rad bi zastavil nekaj praktičnih vprašanj. Ta dokument je dober dokument, zelo dosleden, dobro strukturiran in prepričan sem, da bomo lahko našli soglasje, vendar pa se bojim, eh, da eh, ta dokument ne bo obrodil veliko konkretnih sadov. Predviden je še zmeraj eh, stalni odbor za gozdarstvo kot posvetovalni odbor, potem pa so tukaj še eh, drugi organi, ki naj bi jih ravno tako obdržali kar zadeva politične instrumente, eh, jih imamo že kar nekaj, eh, recimo razvoj podeželskega, eh, podeželskega območja 5 milijard za območje 2007 do 2013 podobno bo najbrž tudi financiranje v prihodnem uh, eh, finančnem oziroma proračunskem obdobju, ampak eh, ali ni to vprašanje, ali naj bi to financirale države članice ali Evropska unija, filozofsko vprašanje, če bomo pripravili novo gozdarsko strategijo za Evropsko unijo. Države članice pa so že zaključile programe za podeželjski razvoj, eh, določeni programi so že prispeli tudi v Bruselj v kolikšni meri eh, je lahko torej ta dokument eh, sploh še upošteven v državah članicah. Torej, ohranjamo stare strukture. Potem pa imamo še Evropski program za razvoj podeželja. Zato ne vem, kako. Uh, bo eh, ta razprava sploh eh, lahko obrodila kakršnekoli konkretne sadove. Pomembno je namreč predvsem izvajanje. In to je potrebno spoštovati tudi eh, pri sprejemanju programov za razvoj podeželja v Evropski komisiji. Dobro, najlepša hvala kolegi, vsem se zahvaljujem za prispevke. Rad bi vas tudi spomnil, da je da konferenca predsednikov še eh, ni odobrila pripravo poročila na lasno pobudo na temo gozdarske strategije. Torej, glede na to, da tega pooblastila nimamo v eh, tem zakonodajnem obdobju, zakaj to ne bomo mogli odobriti tega sporočila. Tudi jaz se zahvaljujem eh, komisiji in dajem besedo ponovno gospodu Holcerju, eh, da zaključi to razpravo. Izvolite. Much, uh... Najlepša hvala, gospod uh, predsednik. Čisto kratek bom in uh, izpostavil bom uh, tri temeljne točke. Prvič vprašanje gozdnih požarov. Mislim, da je to tema, ki nas spremlja že odkar se je eh, ta razprava začela. Gre za res eh, zelo eh, zapleten problem, ampak želel sem vas opozoriti tudi na to, da v programih za podeželski razvoj obstajajo možnosti za preprečevanje gozdnih požarov in tudi za pogozdovanje. Torej, ne gre za to, da bi eh, ta sredstva ne imela nobene koristi eh, na evropski ravni. Gre za preprečevanje gozdnih požarov, za preprečevanje. Ne zgolj zaradi preprečevanja požarov kot takšnih, ampak tudi iz drugih razlogov. Namreč zaradi gozdnih požarov se lahko znajdemo v situaciji, v kateri je ogrožena bioraz, biotska raznolikost, eh, pojavijo pa se lahko tudi številne druge posledice. Eh, tej strategiji sledimo že kar nekaj časa in z vsemi omejitvami, ki obstajajo na ravni držav članic, pa tudi na eh, ravni Evropske komisije smo našli način, da se z tem uspešno soočimo. In kot sem rekel prej pri svoji predstavitvi, smo ugotovili, da je to pomembna točka, eh, s katero se mora ta gozdarska strategija tudi ustrezno ukvarjati, kar zadeva eh, bolezni eh, in kuge. To je bilo vprašanje, ki nam je bilo ravno tako zastavljeno zelo dobro se eh, zavedamo vprašanja jesenovega užiga eh, in problemov povezanih z tem. In mislim, da bomo našli tudi način za uspešno spopadanje z to vrstnimi boleznimi. To je eh, za nas zelo, zelo pomembna tema. In uh, to temo, ne zgolj temo jesenovega užiga, ampak uh, temo bolezni na splošno, uh, Eh, bomo tudi ustrezno obravnavali v okviru naših možnosti oziroma zmožnosti. Kar zadeva filozofsko razpravo, eh, to bi eh, rad izpostavil. Gozdarska strategija ne predstavlja filozofske razprave. Mogoče se nekaterim ne zdi dovolj konkretna, vendar pa je to, tisto, kar smo lahko dosegli v sodelovanju z državami članicami, z drugimi deležniki in to je torej rezultat te razprave. Ta razprava poteka že dve leti. Torej, jaz osebno menim, da ni nobenega pravega tveganja, da bi eh, bila ta eh, strategija predstavljena prepozno, kaj te države članice in regije so že zelo dobro vedeli, vedele, eh, kaj bo vključeno v to strategijo in so to lahko vključile tudi v svoje programe za razvoj podeželja. Zahvaljujem se vam za priložnost, eh, da predstavim to gozdarsko strategijo. In Lepo je, da je parlament eh, uspel to predstavitev organizirati še v tem letu, zato smo vam zelo hvaležni. Dobro, najlepša hvala. Hvala lepa kolegom, hvala lepa komisiji in s tem prehajamo k zadnji ta točki dnevnega reda. Eh, smo tudi zelo eh, pravočasni, tako da si bomo lahko ustrezno voščili tudi še za božič. Eh, sedaj pa smo pri predstavitvi dejavnosti Urada skupnosti za rastlinske sorte strani predsednika tega urada v nadaljevanju CPVO Martina Ekvada. Predstavil bo eh, dejavnosti eh, tega urada, namreč v preteklosti Evropski parlament ni bil vključen v pripravo zakonodaje, ki se navezuje na pravice eh, glede raznolikosti rastlinskih sort. To pa se je sedaj spremenilo. Uh, namreč uh, institucionalni sistem uh, glede raznolikosti rastlinskih uh, sort uh, bo predmet številnih sprememb v prihodnosti. Zelo malo evropskih uh, državljanov pozna dejavnosti uh, tega zelo pomembnega organa uh, oziroma urada CPVO. Uh, Eh, zelo malo je bilo tudi stikov med Evropskim parlamentom in pa eh, uradom skupnosti za rastlinske eh, sorte in upamo, da se bo ta situacija sedaj spremenila. Evropski parlament je naročil tudi študijo na temo finančnih vidikov delovanje agencij, ki se financirajo same. Sedaj pa dajem besedo gospodu Ekvadu za pričetek te razprave. Izvolite. Much, uh... Najlepša hvala, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil uh, predsedniku odbora za kmetijstvo in razvoj podrželja, da me je povabil, da podam to predstavitev. Kot ste omenili, v preteklosti ni bilo veliko stikov med Evropskim parlamentom in uradom skupnosti za rastlinske sorte. To je prva priložnost, ob kateri bom spregovoril pred Evropskim parlamentom in to je prva priložnost, da predstavim kot predsedujoči delo tega urada, ki je začel delovati leta 1995. Upam, da se bomo lahko torej nekoliko zbližali. V skladu z Lizbonsko pogodbo ni bilo nikakršnih formalnih zahtev, ki bi jih morali upoštevati, ko gre za naše delovanje. Sedaj pa imamo uredbo o rastlinskem razmnoževalnem materialu, kot je dejal predsednik. Bo ta uredba naložila CPVO-ju več nalog. Tudi parlament bo seveda podal svoje mnenje o predlagodnemni uredbi. Prav tako imamo tu tudi uredbo o ustanovitvi urada, ki je bila redvidirana pred nekaj leti. Tudi temeljna uredba bo pregledana in tudi vi boste vključeni v ta postopek. Kot je dejal eh, predsednik, poteka tudi študija o agencijah, ki se financirajo same, gre torej za Urad skupnosti za rastlinske sorte in tudi za OHIM in menim, da bo ta študija dobro pokazala, kateri so trenutni izzivi, s katerimi se soočamo. Dobro je tudi, da finan... parlament izpostavlja vidike financiranja in mislim, da je to dobra priložnost, da predstavim eh, nekatere izmed javnih storitev, ki jih zagotavljamo za naše državljane. Seveda, nasplošno gledano so inovacije, po mojem mnenju, ključne, če se želimo zoprstaviti izzivom v če dalje bolj eh, zapletenem gospodarskem okolju. Še natančneje, inovacije na področju mm, rastlinskih sort so zelo pomembne, če želimo zagotoviti hrano za rastoče število prebivalstva po svetu. Namreč trenutno je na voljo premalo hrane za vse, tako da je potrebno izboljšati obstoječe rastlinske sorte, pri katerih bi uporabljali manjše število. Mm, škodljivih um, gnojil, kar bi povečalo tudi kakovost proizvodov za potrošnika. Prav tako je treba spodbujati trajnostno kmetovanje in zagotavljanje boja proti podnebnim spremembam. Trenutna razprava je pokazala, da so potrebne tudi inovacije za to, da bi razvili gozne rastlinske sorte, ki bi bile od, bolj odporne na požare. Videli smo tudi, če dalje, več prijav za takšne sorte bolj odporne na požare, ki jih beleži naš sistem. V tem primeru bi povedal, da je zaščita žlatitnijskih pravic skupnosti zelo pomembna. Prek dobro opredeljene evropske politike to lahko usredno storimo. To zagotavlja, da so žlahnitelske pravice ustrezno varovane in se ustrezno upravljajo. Po mojem mnenju je logično, da bo tudi Urad skupnosti za rastlinske sorte prevzel dodatne naloge v skladu z uredbo o rastlinskem raznoževanem materialu. Na voljo imam 10 minut za predstavitev, tako da ne vem, če bom lahko vse zaobjel. So pa mi nakazali, da bi morda lahko imel na voljo nekoliko več časa. Tako da bom predstavil sam sistem, samo agencijo, nekaj statistik, financiranje CPVO, potem nove naloge za naš urad, ki izhajajo iz osnutka uredbe o rastlinskem razmoževalnem materialu. Potem bom podal oceno samega sistema in končne pripombe. Predstavil sistem za rastlinske sorte skupnosti. Šlo je za uredbo Evropske skupnosti iz leta 1994, pri kateri ni sodeloval parlament, koliko razumem. Intelektualne pravice ki so podeljene in ki se upravljajo v skladu s tem sistemom, veljajo torej na ozemlju vseh 28 držav članic. Ta sistem so obstaja z nacionalnimi sistemi, torej gre za zaščito žlehniteljskih pravic strani nekaterih držav članic. In eh, vlagatelj se odloči, ali želi torej zaščito svoje žlehniteljske pravice samo na nacionalni ravi ali želi podati vlogo na ravni Evropske unije. Sistem je v skladu z sistemom UPOV, torej Mednarodne zveze za varstvo novih sort rastlin. Tu gre za konvencijo iz leta 1991. Tam predstavlja model za evropski sistem. 24 držav članic Evropske unije izmed 28 članic je članic Mednarodne zveze. Evropska unija je tudi polnopravna članica Mednarodne zveze za varstvo novih eh, rastlin, ki deluje kot krovna organizacija na tem področju v svetu. Sistem, ki smo ga izpostavili v EU, je posebno prikrojen na naši situaciji in ni popolnoma identičen z drugimi ureditvami. Tu imamo naprimer izjemo za žlahtnitelje. Zakaj gre? To pomeni, da rastlinske sorte ne, se ne morejo uporabiti strani drugih žlehtniteljev, čisto brez um, kakršnih koli zahtev glede finančnih nadomestil oziroma pravnih pomislekov. Poleg tega imamo izjeme za kmetovanje, ki omogočajo kmetom, da pod določenimi pogoji uporabijo zaščitene sorte na svojih kmetijah. Še en pomemben vidik je ta, da rastlinskih sort ne moremo zaščititi prek patentov. Posebne določbe so zapisane v konvenciji o evropskem patentu, prav tako tudi v direktivi o patentih in biotehnoloških eh, inovacijah. Poleg tega obstajajo razprave o razmejitvi rastlinskih razmnoževalnih eh, pravic in eh, razprave o navezavi na patentne pravice. Sedaj ne predstavim samo sam urad. Naš namen je, da bi spodbujali inovacijo na področju rastlinskih sort. Zagotovili naj bi visoko kakovostno obdelovanje prijav za rastlinsko sorto skupnosti in spodbujali upravljanje pravic tako da bi zagotovili spoštovanje pravic deležnikov. Naš urad deluje od leta 1995, eh, sedež imamo v Franciji v mestu Anže. Predsednika in podpredsednika imenuje svet. Agencija ima 45 redno zaposlenih uh, uradnikov, ki, imajo, ki prihajajo iz 12 uh, eh, držav. Evropske unije. Smo torej ena izmed manjših agencij. Agencijo upravlja upravni svet, eh, kateremu bom še kaj dodal. Potem imamo tudi pritožbeni odbor, ki sprejema pritožbe glede odločitev o podelitvi pravice skupnosti. Če potem obstaja tudi možnost, da se vlagatelji pritožijo na sodišče Evropske unije. Prav tako tesno sodelujemo z generalnim direktoratom Sanko, vendar pa smo, kot sem dejal, v preteklosti dokaj redko sodelovali s svetom in Evropskim parlamentom. Pomembnejši vidik je, da tesno sodelujemo z uradi za preizkušanje, ki imajo tehnično znanje, ki se zahteva, preden se podeli oziroma odzame žlahtinteska pravica. Upravni svet eh, torej nadzoruje delo agencije, ta je sestavljen iz predstavnikov evropskih držav članic, Evropske komisije in eh, organizacije opazovalk. Prav tako ima ta svet eh, proračunska pooblastila, je proračunski organ. Tudi sama študija, ki jo opravljate, bo pokazala, da parlament pravzaprav mm, ne igra vloge pri odločanju o proračunskih vidikih naše agencije. Prav tako je upravni svet tisti, ki se odloča o tem, eh, s katerimi uradi v nacionalnih državah lahko sodelujemo. Torej, kateri so tisti uradi, ki lahko izvajo tehnična preverjena. Uradi morajo namreč um, ehm, izpolevati določene tehnične kriterije in uh, svet je tisti, ki odloči o tem, ali posamezen urad te kriterije izpolnjuje. Izpo Upravni svet eh, prav tako odobra sprejema tehnične protokole, ki se nanašajo na razločljivost in nespremljivost sort. To, ta kriterij se ne uporablja samo za rastlinske sorte in žlahniteljske pravice, gre tudi za pooblastila, ki se podajajo za dovoljenje za uporabo na trgu. Kot sem dejal, gre torej za 45 zaposlenih v našem uradu. Ne gre za obširno infrastrukturo, pogosto torej sodelujemo z nacionalnimi uradi in uporabljamo njihove zmogljivosti. Najdete nas tako na severu, jugu, vzhodu in zahodu Evrope, zato da bi zagotovili, da upoštevamo vse podnebne danosti posameznih držav. Od začetka obstaja smo prejeli skoraj 48 um, tisoč prijav in leta 2010 smo uvedli spletni sistem za podajo vlog. In po treh letih um, približno 65 odstotkov vlog prejemamo prek tega elektronskega sistema. Odobrili smo približno 36 tisoč nazivov in več kot 21 tisoč 500 pravic še velja. Trenutno torej upravljamo približno 1800 različnih vrst, kar pomeni, da je potrebno obširno znanje, ki ga moramo mm, uporabljati oziroma ki ga moramo pridobiti tudi iz nacionalnih uradov. Potem je tu še slika, ki morda ni najbolj razvidnja. Tu gre za porazdelitev vlog glede na posamezne sektorje pridelkov. Razvidno je, da od začetka dela agencije vidimo, da je torej sektor okrasnih rastlin največji sektor, iz katerega pridobivamo um, prijave. Gre za več kot 60 odstotkov prijav za uh, okrasne rastline, potem imamo še kmetijske vrste, ki predstavljajo približno 24 odstotkov, potem eh, sektor eh, zelenjave, približno 12 odstotkov in eh, sadne vrste 6 odstotkov. Prav tako je tu preglednica o povečanju števila prijav na leto. Letos smo torej podarili rekord, kar sicer ni razvidno iz te preglednice, ker smo jo pripravili preden smo dobili zadnje podatke. Več kot 3200 prijav za nove vrste smo prijeli, ki jih žlatnijo torej podjetja Evropske unije in tuja podjetja. Gre za podatke za preteklo leto. Na tej pregledici vidite porazdelitev prijav um, glede na posamezno državo, iz kateri smo prijeli vloge. Razvidno je, da je dosedaj nizozemska tista država, iz katere smo prejeli večino vlog. Sledijo Francija, Nemčija, Danska, kot je razvidno iz razpredelnice. To so torej države, iz katerih smo prejeli vloge. Prav tako smo prejeli vloge iz strani tretjih držav, tu so ZDA, Švica, Japonska in Avstralija. Te so najbolj zastopane vloge. Približno 20 odstotkov prijav prihaja iz tretjih držav, 80 odstotkov vlog pa iz držav Evropske unije. Številke torej kažejo, da prejemamo vloge iz držav posod po svetu. Tako, to je čisto na kratko namen in področje delovanja naše agencije. Na kratko pa ne predstavim še študijo glede financiranja, ki je bila upravljena študija se ukvarja z določanjem pristojbin. Osredotoča se tudi na proračunske presežke in na postopek podelitve razreš razrešnice. Torej, komisija je tista, ki se odloča o višini pristojbin, ki jih plačajo tisti, ki podajo vlogo. Komisija svojo odločitev uh, utemeli na podlagi priporočila upravnega sveta našega urada. Kot sem dejal, smo agencija, ki se financira sama. Lahko bi tole rekli, da je za naš torej, situacija nekoliko bolj ugodna, vendar pa moramo zagotoviti uravnoteženost dveh ciljev. Prvič moramo zagotoviti torej, kontinuiteto našega dela. Treba je zagotoviti dovoljšna finančna sredstva, da opravljamo svoje storitve. Kaj ti v primeru, da nam zmanjka denarja, da sredstva ni na voljo, za sredstva ne moremo prositi komisije, tako da moramo zagotoviti, da imamo na voljo dovolj sredstev za naše delovanje. Po drugi strani pa ne smemo imeti na voljo preveliko sredstev, kar pomeni, da mora biti rezerva razumna. To je lahko v nekaterih primerjih težavno. Eden izmed razlogov je ta, da je to agencija, ki se osredotoča oziroma je odvisna od povpraševanja, tako da ne vemo, koliko pravic bo še veljalo in koliko vlog bomo prejeli v posameznem letu. Tako da ni vedno enostavno zagotoviti, da je proračun iz leta v leto uravnotežen. Treba je torej zaobjeti obdobje dveh do petih let, zato da bi zagotovili srednjeročni in dolgoročni vidik pri zagotavljanju uravnoteženosti proračuna. Na tej razpreglednici samo navajamo približne zneske pristojbin, najprej tu pri, prijavna pristojbina, ki se jo plača ob začetku obravnave posameznega dosjeja. Potem eh, imamo pristojbine za preskušanje, ki so odvisne od same vrste. Poleg tega mi imamo posebne pristojbine, ki so odvisne od tega, ali je na voljo že poročilo za določeno sorto v kateri izmed držav članic. V tem primeru takšna pristojbina znaša 250 evrov. Drugače pa je osnovna pristojbina za ohranitev pravic 300 evrov. Od 1. Eh, januarja letos smo znižali um, pristojbino iz 900 evrov na 650 evrov in eh, predvidevamo še nadaljne znižanje letne pristojbine. Zakaj? Zaradi tega, ker eh, se naše rezerve povečujejo. Treba pa je zagotoviti, da bo naša rezerva na razumni ravni. Tu lahko vidite mm, proračun iz preteklih let. Vidite, da smo tako v, v letih 2011 in 2012 imeli presedžek. Proračun je znašal približno 13 milijonov evrov. Tudi dobiček smo nekoliko povečali za 1,5 milijona približno. Glede na to, da predvidevamo znižanje oziroma da smo ob začetku letašnjega leta znižani pristojbino, bo dobiček letos približno nič cela pet milijona in prihodnje leto, ko bo začela veljati nova letna pristojbina, bomo imeli proračunski primankljaj. Zato, da bi zagotovili, da bo trend pri prosti rezervi šel v pravo smer. Kot vidite, smo se v letu 2011 eh, do odločili, da bomo sprejeli takšen ukrep, eh, tako da ne bomo imeli negativnih rezultatov v letu 2014. Tako da je razvidno, da bomo leta 2013 imeli približno 500 tisoč plusa, v prihodnjih letih pa pri predvidevamo zmanjšanje proračuna za milijon vsako leto, zato da bi ustrezno zmanjšali tudi presežno rezervo. Kaj torej lahko storim? To je to, kar lahko storimo glede zagotavljanja uroteženosti proračuna. Znižali smo torej pristojbine. Upravni svet um, je torej večinoma sprejel uh, to priporočilo, da bi znižali pristojbine čeprav bi to lahko pomenilo tudi škodo za število vlog strani držav članic. Veliko ceneje je namreč podati vlogo vel, za pravico, ki velja povsod po Evropski uniji, kakor torej zagotavljati upravljanje pravice v posameznih eh, državah. Poleg tega sem omenil, da je naša finančna ureditev podvržena reviziz, pregledu revizijskega sodišča in tudi pregledu upravnega sveta. Omenil sem torej že, da se upravljajo študije. Vzpostavljen je tudi postopek podeljevanja razrešnice, ki jo poda upravni odbor, ki je neodvisen svet. Člani administrativnega sveta so predstavniki držav članic, ki dobro razumejo delo same agencije. Njihova odločitev je seveda odvisna tudi od mnenja revizijskega sodišča. Prav tako so vzpostavljeni mehanizmi notranjega nadzora. Upoštevajoč vse to lahko sklenemo, da je ta agencija veliko pod veliko večjim nadzorom, da se veliko bolj spremlja, kako porablja svoja sredstva, kakor eh, druge oziroma večina organov Evropske unije. Poglejmo si še novo uredbo za rastlinski razmršovalni material. Predvideva se vzpostavitev eh, registra za evropske mm, vrste. Gre za predlog komisije, s katerim eh, so zadovoljne države članice. Strinjajo se, da naj bi naš urad prevzel to nalogo. Torej, zdaj naj bi upravljali tudi vključevanje vrst na seznam. Torej, preden lahko tržite sadne ali zelenjavne sorte, potrebujete dolovenje strani uradov držav članic. Sedaj bo CPVO tisti, ki bo prejel takšne, ulo, takšne vloge. Tako da gre pravzaprav za prenos pooblastil z držav članic na urad skupnosti za razlinske sorte. Tako da bo treba še počakati, seveda, glede tega, ali se bodo države članice strinjale s takšno ureditvijo in tudi Evropski parlament. Naša naloga naj bi torej bila, da bi državam članicam svetovali tudi pri poimenovanju sort, prav tako pa naj bi spremljali tudi delo uradov za preizkušanje, ki bodo v končni fazi izvajali umeščanje na seznam. Čisto na koncu naj spregovorim še o oceni našega sistema. Ocena je bila upravljena leta 2011. Um, šlo je za oceno, ki jo je upravilo podjetje, za katero je komisija zaprosila, da upravi revizijo. Ugotovili smo, da so zainteresirane strani zelo zadovoljne z sistemom in da bi si želele, da sistem deluje še naprej z nekaterimi manjšimi prilagoditvami. Pričakujemo, da bo to odraženo tudi v novem predlogu komisije, ki ga bo verjetno podala komisija v novem sklicu. Še nekaj končnih pripomb. CPDO naj bi olajšal podajanje vlog. Namesto, da bi torej žlahnitelji podali vlogo v 28 nacionalnih uradih, se lahko obrnejo na osrednji Evropski urad, ki sprejme takšno vlogo tako prevzemamo upravne naloge, ne tehnične naloge. Zagotavljamo tesno sodelovanje med eh, Uradom skupnosti za rastlinske sorte in državami članicami na tehnični ravni. Mislim, da zagotavljamo zaščito pravic za razumno ceno. Kot sem omenil, je tudi finančno upravljanje dobro. Poleg tega sledimo načelu, da Ko gre za prevzem novih nalog, eh, se lahko zanesemo na 20-letne izkušnje sodelovanja z nacionalnimi uradi. Nova uredba za rastlinski raznoževalni material bo zagotovo veljala za prihodnih 20-30 let, eh, tako da delo bi lahko potekalo v 28 eh, različnih državah posebej, zaradi česar bi lahko prihajalo do težav in neskladnosti. Te težave bi lahko odpravili, če bi delo prenesli na urad skupnosti. Tako, to je vse. Če pa imate dodatno vprašanje, bom na ne z veseljem odgovoril. E- Dobro, najlepša hvala predsedniku urada, gospodu Ekvadu. Mislim, eh, da je bilo zelo pomembno, da se naš odbor seznani z dejavnostmi tega eh, pomembnega organa. Nihče se ni prijavil k besedi. Želi kdo besedo na temo eh, te predstavitve? Ja, Peter Jar. Ja, no, no, ganz kurz in vielen Dank für. Da, najlepša hvala. Čisto na kratko. Hvala za predstavitev. Zapisal sem si, da je to agencija, ki se financira sama. Mislim, da je to dobra ideja tudi za druge agencije. Evropska unija ima zelo veliko agencij, ki se ne financirajo same, tako da bi lahko um, odboru za proračun predstavili ta model, zagotovo bi se veselil, bi ga ta predlog torej razveselil. Torej dejali ste, da ste upravili oceno samega finančnega upravljanja in da razpravljate tudi o reviziji temeljne uredbe. Uh, Vemo torej, da na tem področju prihaja do nekaterih težav. Najprej potrebujemo zaščito rastlinskih sort. K tem um, sodi tudi zaščita žlahniteljskih pravic in zaščita intelektualnih pravic. Natančno smo razmislili o teh vidikih, dejali smo, da ne želimo patentov na področju živil. Treba pa je upoštevati, da nekatera podjetja če dalje bolj poskušajo patentirati tehnične postopke in eh, prek tega želijo torej doseči neke vrste patent na eh, živila oziroma na kmetijske sorte. In tu je treba biti zelo previden. Tu gre za pravne podrobnosti, ki jih je treba poločiti. Poleg tega si ne želimo monopolizacije, kar pomeni, da si želimo čim več svobode za kmetovalca. Vse to je treba združiti in treba je biti previden, da bo tudi vaš urad zadeve ustrezno upravljal. Da se bodo torej spoštovali politične, da se bodo spoštovali politične usmeritve, ki jih sprejmemo tudi v tem odboru. Tako da ne gre vedno za razpravo med uh, tem, kar je dobro in kar je slabo. Treba je upoštevati tudi politične trende in uh, trenutno stanje stvari. Tako da bi že sedaj povedal, da bo potrebna ustrezna razprava in hitra razprava, če naj bi zaključili obravnavo v tem sklicu parlamenta to bo torej v korist um, kmetovalcev in celotnega živilskega sektorja. Hvala. Če je Peter. Hvala lepa, Peter. Sedaj pa še Jim Nicholson. Najlepša hvala, predsednik. Naj se tudi sam zahvalim za predstavitev. Ta predstavitev je bila zelo koristna in je predstavila elemente, glede katerih se ne zavedamo dobro, kakšni so. Tako da sem zelo natančno prisluhnil temu, kar ste rekli. Na voljo je če dalje manj zemljišč za to, da bi nahranili če dalje več prebivalstva. In to je velik izziv za skupno kmetijsko politiko v prihodnosti. poleg tega ne gre samo za različne elemente, naprimer za soočanje s podnebnimi spremembami, vremenskimi spremembami. Videli smo obsežno sušo v ZDA, zaradi katerega je prišlo do porasti cen posameznih živil. Treba je tudi upoštevati, da dve državi članice EU nista enake in številni izmed nas nimamo nikakršnega nadzora nad vremenskimi razmerami. Zanima me, ali ste z vašega stališča zadovoljni s sodelovanjem um, s komisijo, svetom in parlamentom? Bi lahko storili kaj več? Dejali ste, da ste bili ustanovljeni v 90-ih letih, obenem pa ste rekli, da ste prvič podali predstavitev pred Evropskim parlamentom, tako da me zanima, bi si lahko zamislili boljše sodelovanje z vašim uradom. Pravite, da torej uh, ustvarjate nove rastlinske sorte, da podajate pravice za nove rastlinske sorte, ki naj bi bile bolj odporne na posamezne bolezni. Ko se ukvarjate z novimi rastlinskimi sortami, me zanima, ali upoštevate tudi um, gensko spremenjene organizme. Gospod Anjo je prej govoril o, naprimer, jesenovem žigu. Me zanima torej, ali lahko upoštevate tudi takšne vidike. V tem odboru včasih ne dosegamo soglasi, včasih se zelo razhajamo v naših mnenjih. Menim pa, da ti elementi ne bodo kar poniknili od danes na jutri, to bodo elementi, ki nas bodo spremljali še nekaj časa. Ne sme biti Evropa edina, ki se ne sooča s takšnimi vprašanji. Hvala. Najlepša hvala, Jim. In sedaj, Luiš, Capolos Santos, potem pa odgovor eh, predsednika urada Ekvada. Najlepša hvala, predsednik. Rad bi se zahvalil za informacije, ki so bile tudi zame zelo koristne. Šele sedaj sem izvedel, kaj vse počne ta agencija. Nisem se zavedal, kakšne so njene naloge. Urad zagotovo igra pomembno vlogo pomembno je, da se odločitve, ki jih spreme urad, izvajo tudi v državah članicah, zato da zagotovimo tudi poenostavitev samih postopkov za žlahnitelje. Tako da bi se vam rad zahvalil za vaš prispevek. Hvala. Kolegi, Najlepša hvala vsem kolegom. Sedaj pa dobi v odgovor eh, besedo gospod Ekvat. Yes, thank you very much for those interventions. Najlepša hvala za pripombe. Če dovolite, bom začel z vprašanjem o genetsko spremenjenih organizmih. Žal moram reči, da se nam s tem vprašanjem ni treba soočati. Da bi odločili o tem, ali je primerno gojiti in tržiti gensko spremenjeno sorto, so za to pristojne nacionalni uradi držav članic. Glede vprašanja, ali je določena sorta gensko spremenjena ali ne, lahko rečem, da to vprašanje za nas ni relevantno. Mi smo neutralni, gre samo za podelitev pravice. Torej, pravica trgovanja s takimi sortami je v rokah drugih organov glede situacije v Evropi, ki ste jo omenili, gre za dokaj majhno število sort, o katerih je govora. Torej, majhno je število sort, ki, s katerimi lahko trgujemo. Odkar smo vzpostavili naš sistem, smo prejeli manj kot 100 ulog, ki se nanašajo na gensko spremenjene organizme in manj kot desetim sortam smo podelili pravico do zaščite. Seveda pa so te sorte lahko tržene glede na to, da so prejele za to dovoljenje. Mislim, da to ne bo naloga, ki, jo bo, ki bi jo urad sprejel v prihodnosti. Potem glede vprašanja sodelovanja z institucijami. Čisto na kratko sem to omenil v svoji predstavitvi. Vsakodnevno sodelujemo z generalnim direktoratom Sanko, ki je odgovoren za sistem eh, spoštovanja intelektualnih pravic. Zelo tesno sodelujemo z njimi, ko gre za številna vprašanja na našem področju. S parlamentom in svetom pa sodelujemo bolj poredko. Bi lahko v prihodnje sodelovali tesneje? Mislim, da bi lahko zagotovili saj izmenjavo informacij med uh, organizacijami. Pripravljeni bi bili pred, pripraviti predstavitve glede tega, kako se soločati s posameznimi izzivi na tem področju. Uh, ko gre torej za oblikovanje zakonodajnih predlogov, torej za zakonsko urejanje teh področji v prihodnosti. Mislim, da je to torej dober trend in se, veselim se nadaljnega sodelovanja s parlamentom in svetom. Molto bene, grazie. Grazie a tutti, quindi possiamo. Najlepša hvala, hvala vsem. Hvala celotnemu odboru, sedaj pa vse eh, kolege, asistente, skupine, vse navzoče vabim na koktejl, ki je eh, že pripravljen eh, tukaj pred vrati te dvorane. Najlepša hvala, naslednja seja pa bo januarja. Okay. Na Paris gibt es unten eher. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.